napisala in to bomo tudi poslali pristojnim oblastem v Italiji. EVP in EFD sta zaprosila za spremembe v parlamentarnih odborih in delegacijah. Seznam imenovan bo zapisan v zapisnik. Če ne bo nobenih pripomb pred sprejetjem zapisnika, bodo ti novi člani sprejeti. Naslednje zasedanje je v četrtek 22.